Belorusije na področju človekovih pravic na podlagi resolucije o razmerah v Belorusiji, ki jo je pripravila Evropska unija. Hvala lepa, gospa Malmstrom, za vaše jasno sporočilo. S tem je razprava o Belorusiji zaključena. Nadaljevali bomo po, oziroma glasovali bomo po obravnavi še dveh eh, primerov. Najprej so dan razmere v Južnem Kordofanu in Modrem Nilu in besedo začetek kar tako dajem gospodu Tenoku. I don't hear you. Um, Ne glede na neodvisnost Južnega eh, Sudana, še vedno obstajajo napetosti med severom in jugom eh, in sicer gre za Kordofan, potem eh, tudi regijo Abjej in to so regije, kjer imajo velike naftne polja in tu gre tudi za različne skupine, ki prebivajo v teh regijah in predvidene so bile posebne določbe, ki se nanašajo na južni Kordofan in eh, zvezdna država Modrenil, da bi lahko sami eh, se odločali o svoji eh, prihodnosti. Suspendiran je bil referendum, to je pripeljalo do naskrižja med oboroženimi silami in prišlo, šest tisoč ljudi je bilo posledično razseljenih. In uh, Potem je tu etnična skupina eh, Nube, eh, ki se nahaja v južnem eh, Sudanu. Mednarodno kazensko sodišče je obdolžilo predsednika Albaširja, da je potrebno razglasiti dvotedensko premirje, da se preneha s prelivanjem eh, krvi. Eh, tu so tudi eh, določbe iz leta 2005. Evropska unija pa prevzema vodilno ulogo skupaj z Združenimi narodi in generalnim sekretarjem, kajti gre za Eh, plemenska, eh, plemenske konflikte in napeto situacijo, eh, ki povzroča veliko škodo in napetosti med severom in jugom. Hvala lepa, gospod Tenok. Gospod Tavares. Hvala lepa. Južni Sudan je pred kratkim razglasil svojo neodvisnost in Eh, rojevanje te države je bil mučen proces, eh, sooča se s problemi, z mejami, potem z konflikti, ki tam obstajajo in eh, glede tudi na sosede in napetosti med severom in jugom potem eh, ponavljajoče se kršitve človekovih pravic, kar je pravzaprav eh, običajna eh, stvar pod tem režimom Alba Širja. Eh, kar zadeva eh, smrtnost, eh, potem zdravstvene razmere in tudi razmere glede prehrane. To je prav gotovo ena najslabših situacij na svetu in gre tudi za obnašanje eh, do sosedov na severu. Južni Sudan je sedaj neodvisna država in eh, potrebno se je vprašati, eh, sama zemlja ni nič vredna, tri cente na hektar, so pa tudi naravni veri, ki jih imajo v Južnem Sudanu. Eh, vendar pa eh, prebivalci eh, teh verov niti ne morejo izkoriščati zaradi nadlegovanja in ustrahovanja, ki prihaja z severa. Tako da ne morejo uživati te svoje neodvisnosti, neodvisnosti svoje države. Glede Evropske unije imamo navado se odzivati na kršitve človekovih pravic, škoda, da nismo zmožni več preprečevanja in mogoče bi potrebovali poseben sistem za eh, preprečevanje to vrstnih razmer eh, in eh, kršitev človekovih pravic, ki so endemične in to se zlasti dogaja v novih državah, kot je primer z Južnim Sudanom. Te razmere se ne nanašajo samo na Južni eh, Sudan, temveč na celotno regijo v tem predelu in eh, škoda, da, ni, eh, da ameriška podjetja ne morejo narediti več tista, ki so tam prisotna, da bi prispevala k stabilnosti. Edino, kar lahko storimo, je, da naredimo, eh, kar je možno in kar je v naši eh, moči in skušamo v največji možni meri preprečevati take razmere. Izvolite. Gospa. Merci, monsieur. Hvala, gospod predsedujoči referendum in razglasitev eh, neodvisnosti eh, je vzbudila upanje za to regijo, vendar pa ljudje, ki poznajo razmere, vedo, da eh, zadeve še zdaleč niso take. In to ni enostavno, zlasti za vidika gospodarske pomembnosti te z nafto bogate regije oziroma predela. In še vedno trpijo eh, civilna prebivalstva in eh, prihaja do eh, kršitev, nevladne organizacije pa ne morejo in enostavno nimajo možnosti, da bi v te razmere posegle. Rusija, Belorusija, Kitajska ali pa tudi Ukrajina, naprimer, ki so ki eh, so tudi eh, prisotne in lahko le upamo, da, eh, bo, da, bo ta, torej, da se bodo te razmere razvile tako, da bo vse to imelo učinek, preprečevalni učinek. Hvala, gospod eh, predsednik. Gre za resolucijo, ki je politične narave in eh, to, kar eh, je iza tega izbruha nasilja in konflikta, izhaja iz tistega, kar ni bilo razrešeno že v sporazumu iz leta 2005, ko je bilo rečeno, da pred neodvisnostjo Sudana, da mora najprej eh, biti organiziran referendum. Eh, ta se je zgodil šele januarja 2011. Da pa je predtem potrebno razrešiti še številne druge probleme eh, in sicer probleme valute, potem izkoriščanja nafte, potem prebivalstva, ki so na severu vprašanja državljanstva, potem določanja meja in tako dalje. In vendarle nič ni bilo razrešenega. In potem eh, Združeni narodi, neodvisnost eh, in sprejetje neodvisnosti je nekaj, drugo pa je, da te, ti drugi problemi, ti glavni problemi niso razrešeni. Eh, ne, da, ni bilo referenduma v regiji Abijej potem eh, tudi na eh, jugu, eh, kar pomeni, da bi moralo mednarodno skupnost izvesti pritisk, da se to zgodi. Potem je dejstvo, da so tudi te oborožene sile na tem teritoriju, zelo težko jih je obvladovati, jih nadzirati in tu ne bom sedaj govorila o mednarodnem kazenskem sodišču in albaširjem in zahtevali smo dejansko, da eh, se eh, tudi eh, Albaširju eh, sodi pred tem sodiščem. Za vse to gre. Hvala lepa. Gospa Juland, o Juland. Hvala, gospod predsednik. Eh, spopadi eh, med eh, temi stranmi je pripeljalo do Eh, razselitve približno 300 eh, tisočih ljudi. In eh, prav tako so ljudje, ki niso dobili dovoljenja za delo sedaj v tej regiji. In od leta 1993 do 2005 je več kot 5 milijonov ljudi eh, pravzaprav bilo prizadetih eh, in eh, to humanitarno krizo bi bilo potrebno preprečiti. Potrebno je pozvati k, nemu, ki, k takojšnjemu prenehanju spopadov, prekinitvi ognja in nuditi pomoč prizadetemu prebivalstvu v tej državi modrega Nila. Eh, in v južnem Kordofanu. Gospod Preda. Hvala lepa, gospod predsednik. Kot lahko vsakdo vidi, redko slišimo dobre novice iz Sudana. In zato moramo vedno znova sprejemati eh, stališča glede tega. Pred eh, nekaj tedni je neodvisnost Južnega Sudana zasenčilo nasilje, izbruh nasilja in sicer julija meseca. In ko je bil podpisan sporazum, ki se je nanašal na regijo Abije, je prišlo do novega nasilja v zvezdni državi Modrega Nila. In zato te, so te razmere dejansko eh, videti kot da vsakokrat, ko je narejen korak naprej, pride do dveh korakov nazaj. In zato eh, se pridružujem kolegom, ki pozivajo predsednika Albaširja eh, in se pridružuje pozivom, da se Albaširju sodi pred kazenskim sodiščem. Tu je sporazum Adis Abebe iz junija in, meseca. Vojaško rešitev bi bilo potrebno izključiti. Vla, sudanska vlada se je odločila za vojaško akcijo in ravno temu bi se bilo potrebno izogniti. Gospa Esaja ima besedo. Govorila bo o imenu ELS-a avustusjärjestöjen mukaan tuhannet ihmiset. Spoštovana komisarka, humanitarne organizacije pravijo, da so tisoči pobegnili v sosedno Etiopijo. Prihaja do bojo med skupino SPLM in vojsko. Vojska pa pravi, da potekajo boji še v eni regiji. Ocene kažejo, da je 20 tisoč ljudi pobegnilo v Etiopijo pred vojno, nimajo hrane, nimajo bivališč. Človekoljubne organizacije so pozvale sodan naj prekine bombardiranje in v južnem Kordafonu je namreč stalno prihajalo do bombardiranja. Augusta je bilo rečeno, da so ti napadi pravzaprav tudi eh, napad eh, eh, na eh, človečnost in treba je ukrepati in eventualno je treba tudi na mednarodni ravni opraviti analizo situacije. Hvala lepa. Eh, ko eh, sem spremljala volitve v Kartumu eh, in razmere pred, pred referendumom o neodvisnosti, moram reči, da nisem, nisem presenečena nad temi konflikti tisti v mednarodni skupnosti, eh, zlasti naprimer v Afriški uniji, v Evropski uniji, eh, ki mi žijo eh, pred zločini, katerih je obdolžen, obdolžen predsednik Albašar. Albašar. In dejstvo je, da ti ljudje morajo sprejeti določeno mero odgovornosti za izgubo človeških življenj in eh, za eh, eh, tudi preprečevanje dela humanitarnih organizacij. In to, kar se priporoča, je, da smo Eh, tu smiselni, zlasti pa je potrebno spoštovati in skušati doseči vsaj nekaj napredka, eh, kot eh, pravi gospa Veronik de Kajzer. Če želimo zaupati posredovanji, posredovanju s strani pomembnih osebnosti, kot je naprimer ta bombeki. Hvala. mislim si, že nikto s tým. Ah, hvala lepa, gospod predsednik, gospa komisarka. Tisti, ki spremljajo dejanja Albaširja, si prav gotovo ne eh, delajo iluzij, da Eh, bi prišlo do miru v tej regiji podelitvi države. Vprašanje meje in uh, statusa južnega Kordofana je še vedno odprto in tu pač prihaja do izraza uh, čudni način vladanja Albaširja. Zadnji dogodki v Južnem Kordofanu, Modrem Nilu in uh, Abijej kažejo, da je najljubša zabava predsednika igra z orožjem in uh, ognjem. Eh, prav malo mu je mar za usodo prebivalstva. Eh, zastrahovanje, umori brez eh, sodnih procesov so uperjeni proti vsem, ki se ne strinjajo s tem in zlasti s tistimi, velja, eh, da so ogroženi tisti, ki simpatizirajo s sudanskim ljudskim osvobodilnim gibanjem. Eh, in zaradi tega mora eh, OZN še naprej izvajati pritisk, da bo Albašir izpolnil svoje dožnosti, spoštoval mednarodne sporazume in prebivalstvo v Abeju, Modrem Nilu in Južnem Kordofanu omogočil mirno življenje. Hvala lepa. Gospod Obermajer. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. V začetku septembra je eh, sudanska vlada v modrem Nilu eh, razglasila eh, izredne razmere. Prišlo je do. Eh, vojaških spopadov. 16 tisoč eh, prebivalcev je potem eh, pobegnilo iz eh, garnizijskega glavnega mesta. To pomeni skoraj, da vsi so podbegnili v Etiopijo in Afriška unija mora tesno sodelovati z mednarodnim kazenskim sodiščem. Treba je zagotavljati spoštovanje človekovih pravic. Mi moramo dokončati končati to obdobje nekaznovanosti in uh, sojenje eh, Albaširju v Haku bi bil samo začetek eh, zagotavljanja pravice za žrtve. Brez uh, vladavine prava bomo v tej regiji imeli stare in nove propadle države, ki bodo odvisne od industrijskih držav. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Obermajer. Sedaj pa gospod Kelly. John. Hvala lepa. Eh, sudanski vla, eh, sudanska vlada eh, pravzaprav ubija ljudi in preganja ljudi in sicer na nekaznovan način. In taka, take so danes razmere. Julija meseca je Sudan, Južni Sudan postal eh, neodvisna država. In eh, leta 1921 eh, je irski domoljub rekel, govoril je o mejnih področjih. In dejstvo, da Eh, je v južnem Kordofanu 80 eh, eh, odstotkov prebi, takih prebivalcev povzroča težavno situacijo, vendar pa je potrebno uskušati vzpostaviti mir. Thank you. Madam Senishin, proszę. Dziękuję panie przewodniczący. Chwalę lepa, gospod predsednik. W kwestie. Niezbędne dve zadevi sta tu pomembni. Najprej seveda je pomembno, da se zaščiti civilno prebivalstvo. Masovna bombardiranja so uničila na tisoče življenj, eh, domov ljudje živijo v neverjetno težkih razmerah, nimajo eh, strehe nad glavo, nimajo zdravil, nimajo hrane. To je eh, zločin nad človeštvom, čemu je treba takoj narediti konec. Južni Kordofan potrebuje humanitarno pomoč, enako velja za Modrenil. Podpriti moram zato mednarodne organizacije, nevladne organizacije v dialogu s sudanskimi oblastmi, da se odpravijo omejitve, ki onemogočajo dostavo pomoči, vključno s hrano. Ocene so, da nujna, pomoči, mm, nujna pomoč potrebuje približno 80 eh, tisoč oseb, od tega 60 tisoč žensk in otrok. Mednarodne humanitarne organizacije potrebuje tudi mm, neomejen dostop za zagotavljanje te pomoči. Prav tako je treba omejiti uh, Eh, preprečevanje dostopa neodvisnim opozovalcem. Hvala lepa. Prehajamo k catch eh, the eye. Gospa, jaz. Še mnoga leta v parlamentu govorimo o situaciji v Južnem Sudanu. V Južnem Sudanu živi predvsem krščansko prebivalstvo in ne moremo opisati, kako so morali trpeti eh, muslimanske eh, vojaške konjeniške milice in eh, Albašir so tam pravzaprav privedli, prinesli smrt, lakoto. In zaradi tega je tudi neodgovorno, kar je povedal turški predsednik, saj je dejal, da za razliko od Gaze v Južnem Sudanu ne vidi eh, nobene eh, eh pomora prebivalstva nobenega genocida in zaradi tega moramo mi eh, podpirati prebivalstvo eh, na področju Južnega Sudana, zato da bo to prebivalstvo imelo tudi neko prihodnost. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Göringer de Udenberg.

Hvala, gospod predsednik. Samo da izrazim svojo globoko, eh, globoko zaskrbljenost nad, eh, eh, nad temi konflikti, ki so izbruhnile med oboroženimi silami in pripadniki, pripadniki gibanja. In rezultat je, da je bilo izgubljenih preveč nedolžnih življenj in prišlo je tudi do razseljevanja prebivalstva. Eh, potem eh, tudi nezmožnost dostave humanitarne pomoči tem ljudem. In to kaže na potrebo, da se čim poprej organizirajo pogajanja, zato da bi prišlo do miru in stabilnosti in ta politični sporazum je tisto, kar je najbolj nujno potrebno za obe eh, državi. Potrebno je pozvati obe strani, da prenehajo s sovražnostmi in mednarodna skupnost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 pomora in eh, nevladne organizacije nimajo dostopa do teh dveh regij. 15. avgusta je visoki komisar za človekove pravice dejal, da se Kartum ni držal eh, mednarodnih obveznosti in eh, kadri Združenih narodov so tudi bile žrtve nasilja. Tega seveda ne moremo uh, pustiti kar tako nekaznovano, gre za vojne zločine, gre za eh, zločine proti človeštvu. Eh, sporazum iz Adisa Bebe predvedeva omik enot iz regije in to je priložnost za mirno rešitev. Hvala lepa. Gospod Sonik. Hvala lepa, gospod e, predsedujoči. V času ponovne agresije kartumskih oblasti na Južni Sudan mislim, da moramo predvsem izpostaviti e, zelo dramatične razmere, v katerih e, živi civilno prebivalstvo. Nimajo dostopa do humanitarne pomoči in z distribucijo te pomoči se ukvarjajo organizacije pod nadzorom oblasti. Prav tako imajo organizacije za zagotavljanje pomoči zelo otežen dostop do tistih, ki pomoč najbolj potrebujejo. Prav tako so eh, vse kapacitete že praktično izčrpane. Zato mislim, da moramo najti odgovor na te razmere. Civilno prebivalstvo se ni sposobno braniti pred bombardiranjem. Tiste strani, ki so odgovorne za eskalacijo tega spora, morajo čim prej zagotoviti Eh, varnost na spornem ozemlju. Uloga Evropske unije pa mora biti tu predvsem uloga uspešnega posredovanja in pa zagotavljanja humanitarne pomoči. Our next speaker will be Mr. Repo. Hvala lepa, naslednji je gospod Repo. Maailman nuorima valtion eteläsudanin itsenäistyminen Sudanista ei ole tuonut. Ähm, torej, julija je nastava nova država, vendar to ni äh, prineslo nobenega miru v mejni regiji dejstvo, da se bombardira civilne stavbe in civiliste, eh, kaže, da predsednik Albašir ni zainteresiran za trajnostno rešitev situacije. Eh, Stocotno spoštovanje humanitarnega prava pa je dolžnost, ki velja tudi v času vojaškega konflikta. Eh, služba za zunanje zodave se mora zauzemati za uh, premirje in samo eh, politična rešitev lahko prenese trajnostno rešitev v Sudanu. Hvala lepa. Hvala. In sedaj gospod Kutaš. Mulțumesc, domnule președinte. După cum era... Hvala lepa, gospod predsednik. To je bilo predvidljivo. Eh, deklaracija neodvisnosti Južnega Sudana ni prenesla stabilnosti, temveč je prenesla eh, konflikte, ki ogrožajo mir. Nova država je prinesla nove probleme, nove izzive in eh, tu bi eh, ta ogen lahko zajel celoten afriški kontinent eh, in tudi uh, vloga Afriške unije pri premagovanju krize postaja če dalje težje. Ostaja pa še neka druga problematika, humanitarna pomoč. Uh, še težje je dobaviti pomoč, nevladne organizacije nimajo dostopa, varnostne sile eh, v južnem eh, Sutanu manda ovirajo delo človekoljubnih organizacij in visoka predstavnica mora eh, začeti dialog s strankami v konfliktu, zato da bodo človekoljubne organizacije lahko delovali in da ne bo še več civilnih žrtev. Hvala lepa. Eh, gospod Poselt eh, je dvignil modri karton. Ste pripravljeni to sprejeti? Prosim, gospod eh, Poselt. Gospoda Kutena sem hotel samo vprašan, ali se mu zdi pametno, da že sedaj rečemo, da je Južni Sudan propadel, namesto da mu damo priložnost in da ga podpremo najprej. Er, Eh, hvala lepa, kolega, za to vprašanje. Tega nisem dejal in tudi ne verjamem, da bi lahko to interpretirali eh, na podlagi mojega eh, govora. Južni Sudan vsekakor dobi priložnost. Eh, komisarka, bomo dali eh, priložnost Južnemu eh, Sudanu. Da, gospod predsednik, eh, vsekakor mislim, da bomo, spoštovane poslanke in poslanci, eh, hvala, da ste to dali na dnevni red, se pravi, da ste dali eh, na dnevni red situacijo v Južnem Kordofanu in eh, v Modrem Nilu mi moramo pokazati, da eh, svet preslike ni pozabljen svet. Eh, tu gre seveda za humanitarne težave. 50 eh, tisoč je pobegnilo in 200 tisoč je pod vplivom tega eh, konflikta. Mi moramo seveda ugotoviti, kaj se dogaja na terenu in mi moramo pomagati prebivalcem. Eh, pred eh, časom je kolegica komisarka pozvala za zagotovitev večjega dostopa in treba je seveda zagotoviti dostop za humanitarne organizacije. Kljub oviram, ki smo jih imeli, je bilo zagotovljene nekaj pomoči. Dali smo torej pomoč v obeh regijah in eh, Sudan in Južni Sudan sta prejela 100 milijonov uh, evrov pomoči in to, se, uh, to smo še povečali za 40 uh, milijonov in na ta način bomo vsekakor pomagali uh, obema državama za, in vključno seveda tudi uh, Južnemu Kordofanu in uh, Modremu Nilu eh, dobivamo poročila o bombardiranju eh, civilnih eh, ciljev, o samovoljnih eh, aretacijah eh, in podobno. Eh, vse eh, to nas seveda zelo skrbi in slišali smo tudi, da obstajajo množična eh, grobišča, da se uničujejo bivališča in podobno. Eh, tu se seveda neproporcionalno, nesorazmerno uporablja eh, sila eh, mnoge napadajo zaradi njihove etnične pripadnosti in mi poskušamo seveda eh, ublažiti situacijo. Evropska unija je tudi dala izjavo o eh, nasilju v tej eh, regiji. Rosalind Marsden poskušati nekako tudi prenesti to sporočilo imamo tesna sodelovanje z ZDA, Združenimi narodi, Afriško unijo, mi podpiramo tudi uh, eh, medijacije, ki potekajo. Z Za Evropsko unijo je varnost in stabilnost eh, eh, v regiji nujno potrebna tudi za mirno sožitje med obema sudanoma. Vendar stabilnosti in varnosti ne moremo doseči brez prostovanja človekovih pravic in demokracije. Hvala lepa. S tem smo zaključili razpravo o Sudanu in glasovali bomo takoj po zadnji točki na današnjem dnevnem redu, to je Eritreja. In zlasti